trenutnega stanja pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu. Dajem besedo gospodu Bernu Langenu za pet minut. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Vsi mislim, da smo še vedno ogorčeni zaradi tega, kar se je zgodilo v Rana Plazi v Bangladešu in tudi zaradi različnih drugih eh, nesreč v Bangladešu, ko so ljudje, ki za nas proizvajajo tekstil, izgubili svoja življenja ali pa so bili poškodovani. In zato je prav in potrebno, da potem Po tej, nevari, ne, eh, po tej nesreči ukrepamo. Prav je, da smo ukrepali in da smo pripravili trajnostni sporazum, ki ga spremlja tudi sporazum, tako imenovani akord tem skušamo zagotoviti, da bo prišlo do boljših delovnih pogojev v Bangladešu. Jutri bomo imeli tretje srečanje, naknadno srečanje o tem sporazumu in upam, da bo to srečanje uspešno. Lahko pa bo uspešno le, če bo prišlo do jasnega dogovora o tem, kako naprej. In eh, to je tudi razlog za to, zakaj smo danes tukaj seveda ni dvoma, da je to da smo dosegli napredek s tem uh, partnerstvom. Dosegli smo uh, spremembo z, uh, del, delovne zakonodaje, ustanovljena so bila nova združenja, novi sindikati in z vidika vprašanja plač in delovnih pogojev uh, se seveda postavljajo tudi možnosti kolektivnega pogajanja. To je odločilno, da se to izpelje. Hkrati pa se je treba, je treba doseči višjo minimalno plačo. S porazumom akord vidimo, da se izvajajo tudi inšpekcijski pregledi v 1700 Eh, tovarnah, preverja se varnost eh, stav, pa tudi protipožarna varnost. Mislim, da smo tukaj dosegli določen napredek. Vendar pa nas mednarodna organizacija dela poziva tudi k temu, da priznamo, da še vedno obstajajo tudi velike pomankljivosti. Zato eh, smo to tudi jasno zapisali v dopisu. Po mojem mnenju ne more biti tako, da ima Bangladeš na eni strani ugodnosti tako imenovanih LCS-ov, torej tarifne preferencijale, ki jih uporablja na zelo prefinjen način. Stopnja rasti je v zadnjih treh letih zrasla na 6,6 odstotkov, po drugi strani pa so tu še obveznosti prek našega sistema preferencijalov, eh, ko je treba upoštevati tudi človekove pravice in pravice delavcev, tega pa ne spoštujejo in ne izpolnjujejo. Na zadnjem plenarnem zasedanju smo to jasno zapisali v našem dopisu, da pričakujemo, da se zastavijo jasnejša pravila za spoštovanje kriterijev trajnosti in ustreznega načela skrbnosti. Tudi naš sistem preferencialov je treba natančneje približati eh, in usmeriti po vprašanju pravic delavcev. Ne more namreč biti tako, da kar vse toleriramo. Konec koncev mora parlament nekje potegniti črto in opozoriti na posledice. Obstaja pa še nekatera problematična območja. Kako je torej s pravicami delavcev v posebnih izvoznih conah? Tam sicer prihaja do premikov, Vlada naj bi še enkrat razmislila o zakonodaji na tem področju, ampak mi potrebujemo jasnost, da ne bo prišlo do dveh razredov pravic delavcev. Treba je eh, razmisliti tudi o problematiki oziroma o težavah pri registraciji sindikatov in zagotoviti priznavanje znotraj podjetja. Upoštevati moramo tudi represijo, ki se izvaja nad sindikati in drugimi akteri v Bangladešu. Vse to nikakor ni sprejemljivo. Zato se zastavlja vprašanje, kako lahko izboljšamo izvajanje, kako lahko zagotovimo, da se bodo pripombe ILO izvajale. Prav tako pa tudi mislim, da je treba podaljšati sporazum akord po maju 2018, ker vse deloše ni bilo upravljeno. To so torej naša vprašanja za komisijo. Hvala lepa. Tuti, grazie, Hvala lepa. Dobro večer vsem. Hvala lepa, gospod Lange. Zdaj pa dobi besedo komisarka Malmström. Izvolite. Ja, hvala lepa, cenjeni poslanci in poslanke, hvala, da ste to vprašanje uvrstili na dnevni red. Hvala za vašo podporo, ki ste izrazili paktu in vaše skrbi, ki jih imate v zvezi z Bangladešem. Kot veste, je komisija povsem zavezana temu, da se v celoti spoštujejo mednarodni delovni standardi tudi v trgovinski politiki EU. Zato imamo na volje različne instrumente, imamo eh, prostotrgovinske sporozume, imamo posebna partnerstva, imamo različne instrumente in tudi ta fakt. Strinjam se z vašimi pomisleki, ki jih navajate, ko gre za pravice delavcev in pomankanje izvajanja teh pravic delavcev. Mednarodna organizacija dela je zapisala poseben odstavek o Bangladešu v svojem poročilu v zvezi s svobodo združevanja in kolektivnim pogajanjem in izdala resno opozorilo. Vesela sem tudi, da ste nekateri poslanci obiskali Bangladeš. Sporočilo, ki ste ga posredovali tam, je zelo močno. In s tem se to vprašanje tudi uvršča na agendo raznih organizacij. In eh, zbuja se osveščenost, kar je tudi zelo pomembno, ter nekateri premiki v bangladeški vladi. Strinjam se z vašimi cilji, da mora bangladeška vlada v celoti izvaja, eh, spoštovati temeljne pravice. Kar se pa tiče specifičnih vprašanj, ki ste jih postavili gospod Lange in drugi, lahko povem tole. Nekaj pozitivnih signalov smo prejeli iz Bangladeša eh, v zvezi s področjem dela. Sprejeli so tripartitni sporazum februarja in osnutek zakonodaje o izvo posebnih eh, izvoznih conah so umaknili, ker tega ILO ni sprejela in to je dober signal. Ta tripartitni sporazum je platforma za dialog med socialnimi partnerji in zdi se, da so dobili nalogo, da pregledajo celotno delovno zakonodajo in tudi to je pozitiven signal. To bi morali pozdraviti. Hkrati pa še vedno obstajajo vprašanja o podaljšanju mandata akorda. Zdi se, Eh, da se vsi strinjamo, da bi morali z delom na tem področju nadaljevati tudi po letu 2018 v takšni ali drugačni obliki, a vse to še ni dovolj. Potrebujemo več in potrebujemo še dodatna izboljšanja ter še več dela na strani EU. Kaj bomo storili jutri, kar je povedal že gospod Lange, izvedli bomo naknadni sestanek eh, skupine o paktu za trajnost. Pregledali bomo trenutne razmere, kakšno je stanje in kaj se obetamo za prihodnost. Jasno smo povedali bangladeškim organom, da od njih pričakujemo nujen napredek, ko gre za spoštovanje pravic delavcev. Seveda do tega ne more priti čez noč, vendar pa morajo sprejeti strategijo, ki bo jasna in transparentna, pa tudi časovno določena. V tej strategiji morajo omeniti svobodo združevanja in kolektivno pogajanje. Prav tako morajo zagotoviti hitro registracijo sindikatov in zagotoviti, da se izvajo preiskave in pregon vsakršne diskriminacije in nasilja nad sindikalisti. Hkrati bi bilo treba tudi revidirati eh, bangladeški, bangladeške instrumente v skladu z. Eh, s predpisi ILO. Prav tako bi moral Bangladeš podpreti javne spodbude, tako, oziroma zasebne spodbude, tako da bi bilo to tako da bi se to dalo vključiti tudi v akord. Kar se tiče akorda in ponovnega pregleda in morebitnega podaljšanja, raziskujemo, kako bi lahko podprli dialog med blagovnimi znamkami eh, in drugimi akteri. Prav tako razmišljamo o možnostih, kako organizirati tehnične delavnice v, skladu, v sodelovanju z OECD, kjer bi se posebej osredotočili na nakupne prakse. Osredotočiti se bomo morali predvsem na mednarodne organe, kot je ILO, ko želimo oceniti dejanja bangladeške vlade. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, pakt je še vedno zelo pomemben okvir za sodelovanje z Bangladešem in drugimi mednarodnimi akteri, ko gre za pravice delavcev. Če ne bo ustreznega napredka v ustreznem časovnem okviru, bo morala komisija razmisliti tudi o drugih ukrepih. Na voljo imamo orodja, ki jih lahko uporabimo, kot je uredba JSB na podlagi katere lahko ukrepamo, če se kršijo temeljne pravice in pravice delavcev. To je urodje, ki ga imamo in upam, da nam ga ne bo treba uporabiti. Upam, da bo Bangladeš zagotovil napredek in da bo sestanek jutri tudi že izboljšal situacijo, vendar pa jih moramo še vedno zelo, zelo natančno spremljati. Hvala za razpravo, hvala za vaše vprašanje in mislim, če bomo še vnaprej sodelovali in poslali jasna in stroga sporočila, upam, da bomo uspešni in da bo nas bodo bodo bangladeške oblasti tudi razumeli. E, hvala lepa. Zdaj pa prisluhnimo političnim skupinam. V imenu skupine ELS, gospod Ruaš. Dve minuti. Najprej najlepša hvala gospodu Karimu za vse delo, ki ga je opravil v zvezi s paktom za trajnost. Ta je bil sklenjen po letu 2014, ko je prišlo do tragične nesreče. In nikoli ne smemo pozabiti, da je takrat umrlo več kot 1100 delavcev, ki so delali v tisti stavbi. In vsi evropski politiki bi morali storiti kar največ, da se takšne tragedije ne bi ponavljale v prihodnosti. Zato je primerno, da imamo takšno razpravo pred sestankom jutri, ki jo poteka v Daki. Gospa komisarka, rad bi vas vprašal, vas in celotno komisijo oziroma prosil, da nas obveščate o delu, ki ga upravljate v sodelovanju z bangladeško vlado. Če se vam bo zdelo, da bangladeška vlada ne želi izvajati ukrepov, je treba na nje bolje pritisniti. Mednarodne institucije, kot je ILO in zasebni sektor, še ved, se še vedno trudijo, da bi izboljšali razmere delavcev v tej državi. Res je, da na to državo budno pazi marsikdo. Eh, tako da bi zagotovili spoštovanje vseh predpisov iz pakta oziroma vseh določb pakta. Kljub napredku, ki je bil dosežen pri splošnih delovnih pogojih, pri varnosti stavb, pri čemer seveda lahko očestitamo eh, bangladeškim organom, se mi zdi, da je treba vse to preveriti tudi na terenu in delo je treba še razširiti. Treba je spremeniti delovno zakonodajo, tako da bi se vključe, vključili ustrezni ukrepi v zvezi s eh, pravico združevanja in kolektivnimi pogajanji. Treba je tudi zagotoviti pravno državo, zato bi morali pozvati bangladeško vlado, da se bori proti korupciji, da se izogiba aretacijam na podlagi diskriminacije in tako naprej. Prav tako bi vas opozoril še, da zakonodaja, ki ureja eh, posebne izvozne cone, mora biti v skladu z mednarodno sprejetimi standardi in da se sporoči o morebitnih zlorabah. Hvala. Sedaj pa gospa Jungerius v imenu skupine SD. Hvala lepa. Eh, že nekaj let je, odkar se je sprožil pakt o trajnosti. Bangladeški delovni pogoji so še vedno precej slabi. V nekaterih primerjih, recimo ko gre za pravice sindikatov, se ti pogoji še slabšajo. Na srečo to priznava tudi Evropska komisija. In dopis, ki naj bi ga poslali bangladeškem veleposlaniku v Bruslju, eh, GD Empel, GD Deve in GD Trade, s tem ustrezno obveščamo državo, da mora zagotoviti ustrezen in pomenljiv napredek v ustrezni, ustreznem časovnem roku na področju, ko gre za pomankljivosti delovne zakonodaje. Če tega ne bodo storili, se bo sprožila uradna preiskava GSP. 18. maj bo jutri. In do sedaj Eh, naj bi bangladeška vlada razveljavila to zakonodajo, ni pa izvedla eh, nikakršnih drugih večjih korakov. Seveda, do 18. maja, ko naj bi to storili, nas še vedno loči nekaj ur. Vendar pa je moje vprašanje, gospa komisarka, kaj se bo zgodilo po jutrišnjem dnevu, če ne bo dodatnih rezultatov? boste ponovili predloge iz dopisa, ki ga je komisija poslala pred dvema mesecema? Eh, Hvala lepa, zdaj pa za minuto in pol gospod Karim v imenu skupine KR. Pleasure. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Vidno eh, vas rad vidim v eh, hemiciklu. Všeč mi je vaš odprt in iskren način, kako obravnavate trgovinska vprašanja v Evropskem parlamentu in transparentnost, ki jo dobimo od vas. Dragi kolegi, Bangladeš. To je res zgodba, ki ima dve plati. Ena je tista plat, na katero smo mi kot Evropa in Evropski parlament lahko izjemno ponosni. Odigrali smo svojo vlogo pri zagotavljanju razvoja in zagotovili smo, da so ene najbolj prikrajšanih skupin v bangladeški družbi danes živijo v razmerah, ko lahko pošteno zaslužijo za vsakodnevno preživetje. Naš parlament je vedno pripisoval izjemen pomen temu. Če si ogledamo vse dosežke, ki eh, so jih zagotovili, moramo pogledati tudi situacijo danes. In opazimo lahko, da bangladeška vlada ne posluša ali se je odločila, da ne bo poslušala ali pa nas ne razume. Zato bi rad danes samo posredoval zelo jasno sporočilo, ki, ni, ki ne gre v podrobnosti, s tem se ukvarja komisija. Sam bi rad povedal Bangladešu samo to, da si ne želimo situacije, ko se bo iz ogromne zmage na koncu izcimil negativen rezultat. Mi smo storili vse v naši moči, da bi zagotovili odprta vrata za vas. Prosim vas, prisluhnite temu sporočilu, odzovite se pozitivno, tako da bomo lahko napredovali na naši poti napredka. Hvala lepa, gospa Sančec. Izvolite, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Štiri leta je že, odkar je prišlo do nesreče v plazi v Bangladešu. Številni prebivalci pa tam še vedno bivajo v dramatičnih razmerah, čeprav številni to skušajo zanikati. Svoboda združevanja, svoboda govora in druge svobode praktično ne obstajajo v Bangladešu. Prihaja do izsiljevanja in mučenja sindikalistov in drugih aktivistov ter borcev za človekove pravice. Prisluhnil sem gospe komisarki, ampak takoj bi morali sprožiti preiskavo o pravicah delavcev na podlagi mednarodnih pogodb. Nas eh, res skrbi, eh, kako je situacija družin, eh, ki delajo na področju tekstila, kako je z zlorabami in zakaj se ti ne razrešijo. Pred kratkim je 500 poslancev našega parlamenta zahtevalo, da bi morala komisarja sprejeti zavezujočo zakonodajo na tem področju. Hvala lepa, to je bilo v imenu skupine GUE, zdaj pa v imenu skupine zelenih, gospa Hautala. Hajdi, izvolite. Mišner. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, Zares vam želimo obilo moči za sestanek jutri, ko boste razpravljali o napredku, ki ga je Bangladeš dosegal pri svojih zavezah. Obstaja jasen seznam zahtev z naše strani. Mene pa zanima, gospa komisarka, ali se strinjate, če ne bo opaziti večjega napredka na bangladeški strani, ali bi se komisija lahko obrnila na ILO in prosila za preiskavo kršitev mednarodne zakonodaje dela, eh, mednarodnega delovnega prava. Mislim, da je treba pakt jemati zelo resno, saj gre za občudovanje vreden dosežek, s katerim skušamo uh, zagotavljati vrednostne verige. Vendar pa, če druga stran ne izpolnjuje svojih obveznosti, je treba sprejeti določene ukrepe. 500 poslancev je res zahtevalo zavezujoče ukrepe v zvezi z, z ustrezno skrbnostjo in mislim, da bi morali te zahteve ponoviti. Saj kaj takega zares potrebujemo za enake konkurenčne pogoje. Tole čoka un minuto per lei. Sedaj pa gospod Čoka za skupino e NF. Rad bi uporabil tehniko komunikacije Džanuke Bonanija in dejal bi, dragi kolegi, speča Evropa naj odpre oči. Odprite oči so ključne besede. Zbudi se, zbudi se, zbudi se. Dovolj je služenja interesov multinacionalk, multinacionalk, ki so s pomočjo Evrope dokazale, da so uspele v Italiji in ne samo v Italiji uničiti proizvodnjo. Multinacionalke, ki so se odločile, da bodo šle v druge države in špekulirale s situacijami, ki so pred očmi vseh, gre za suženstvo, pa tudi izkoriščanje mladih otrok, ki delajo 12, 13, 14 ur dnevno za 2 evra na dan, brez vsakršne zaščite in vsakih pravil na delovnem mestu. To je nespremljivo. Če Evropa noče biti več pomočnica teh mednarodnih podjetnikov, če noče sodelovati pri teh množičnih smrtih na delovnih mestih, potem mora, mora zaustaviti uvoz nezakonito proizvedenih izdelkov. Ti izdelki so bili proizvedeni brez spoštovanja pravil, torej so to nezakoniti izdelki. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi gospod Adam Seinfeld. No, bardzo škoda, že. Hvala, gospod predsedujoči. Obžalovanja je vredno, da prihaja do takšnih tragedij kot se je zgodila v Bangladešu. Vendar pa to včasih seboj tudi prinese spremembe. Recimo, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, delovnih pogojev, kar vključuje tudi zdravje in varnost. Sporazum med Bangladešem in Evropsko unijo, pa tudi ZDA in mednarodno organizacijo dela je zares izboljšal razmere, vsaj do neke mere. Uvedli so spremembe v delovno zakonodajo iz leta dva tisoč ena. Ustanovljeni so oziroma registrirani so bili novi sindikati. Razvili so nove institucije, vse to so pozitivni dosežki dejavnosti, ki jih je spodbudila EU. In to je tudi posledica sporazuma. kar vključuje tudi države same, ki jih to zadeva in to je izjemno pomembno. Proces še vedno teče, ni še zaključen in z njim je treba nadaljevati. Delo V državah, kot je Bangladeš, ki ga izvajajo podjetja, koristi milijonom ljudi, ščiti jih pred brezposelnostjo, pred revščino in lakoto. Zato je že treba izvesti pomembne rešitve, vendar na odgovoren način, tako da bomo pomagali ljudem v revnejših državah, ne da bi uničili industrijo, zaradi katere lahko dostojno preživijo. Trenta. Hvala lepa za minuto in pol, Linda McKeven. Hvala lepa, gospa komisarka, da se ukvarjate s tem vprašanjem. Ko smo šli v Bangladeš, smo videli, da je dostop do našega trga veliko vprašanje. In kot predsednica odbora za razvoj pozdravljam to, da ženske dobivajo priložnost za preživetje, ker imajo dostop do našega trga, vendar pa Povedali so nam tudi, kakšne težave imajo, ko se skušajo organizirati. Povedali so nam, kako jih ustrahujejo. Pozdravljamo to, kar ste naredili do zdaj, tudi dopis eh, veleposlaništvu v Bruslju. Zelo pomembno je, da sporazum ni samo črka na papirju, ampak da se zahteva tudi spoštovanje delovnih pravic na delu pa še par vprašanj imam. Seveda, ni v nikogaršnem interesu, da se podjetja preselijo v druge države, kjer so pogoje enako slabi ali pa še slabši. Zato nas zanimajo prihodni trgovinski sporazumi komisije, kjer bomo videli, da bodo spoštovali obveznosti Mednarodne organizacije za delo ILO in drugih organizacij. Potem, odgovornost naših podjetij. Ne moremo vlagati v boljši življenski standard, če ne bodo ljudje dobili dostojnega plačila. Prejšnji mesec smo glasovali v parlamentu, komisija je zdaj sprejela pobudo o vzdržnostnih verigah vrednosti. Kaj bo zdaj naredila komisija, da bodo plačane poštene cene za blago iz Bangladeša in njemu podobnih držav? Hvala lepa, gospa Lambert, za eno minuto. Hvala lepa. Tudi sama se želim zahvaliti komisarki za njeno zanimanje in zauzetost za to vprašanje v zvezi z industrijo oblačil, ne samo v Bangladešu, pač pa tudi drugot sem vodja delegacije za Južno Azijo tega parlamenta in mi smo spremljali te akte od začetka. Zdaj se nam je, da je bil odgovor zelo inovativen. Videli smo, kaj se je zgodilo v Rana Plazi in to se nam je zdelo, da bi bil lahko model za sodelovanje tudi z drugimi vladami. Linda McEwan je dejala, Bangladeš ni edina država, ki ima težave. Mnogi pozdravljamo angažma bangladeške vlade s tem dogovorom, vendar pa si želimo, da bi dali priložnost Bangladešu, da bi pravzaprav postal voditelj, kar zadeva dober socialni dialog, odgovorno proizvodnjo, tako kot bi mi morali zagotavljati odgovorno proizvodnjo verigo preskrbe za to, da ljudje ne bodo tvegali svojega življenja pri proizvajanju teh izdelkov. Hvala lepa, gospod Lid, za eno minuto. Hvala lepa. V okviru delegacije marca sem si sam lahko ustvaril podobo in sicer delovni pogoji so se le ponekod nekoliko izboljšali. Še konec leta 2016 so ukinjali sindikate in standarde Mednarodne organizacije za delo še naprej kršijo. Naša delegacija je na samem kraju zahtevala spoštovanje teh standardov in na ta način dopolnila sporočilo komisije. Seveda pozdravljam eh, ta trajnostni pakt. Zanima me, kakšni bodo rezultati. Zanima pa me, ali bo komisija še naprej prispevala k izvajanju tega dogovora. Konec aprila je bilo sprejeto poročilo na lastno pobudo in Evropski parlament je v njem od komisije zahteval zakonodajni predlog, s katerim bi zahtevali znotraj celotne preskrbne verige večjo odgovornost. S tem bi lahko prispevali k trajnosti, k večji odgovornosti v državah, vključno z Bangladešem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lic. Zdaj pa prosta razprava. Gospod Marijas, izvolite. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Znova in znova smo se ukvarjali z džunglo ki vlada v Bangladešu, kjer m, mm, otroci delajo 10-12 ur, kjer se krši naša delovna zakonodaja. V Rana Plazi je na stotine delavk zgorelo, mnoge države, ki so imele proizvodnje v Evropi, so preselile le to drugam, ljudje so izgubili delovna mesta in zdaj vidimo, da na koncu rezultata ni. Multinacionalke, bangladeška vlada, vsi se zdi, da se gredo skrivalnice. Vse aktivnosti v proizvodni tekstila, ki se odvijajo v Bangladešu, ne dosegajo nobenih meril ali standardov. Podobna situacija pa velja tudi v članicah Evropske unije, tudi v Grči in drugot in tudi to je treba upoštevati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 so zelo pomembne, podobno kot je pravica izražanja in kot so druge pravice. In zato je tako pomembno, da se ukvarjamo v parlamentu s tem, s pravicami delavcev v Bangladešu. Proučeval sem dokumente in zdaj sem skeptičen glede mnenja, da je bangladeška vlada pripravljena resno vzeti resolucijo EU in izboljšati pravice delavcev. Zato moramo biti zelo ostri pri pogovorjih in če se nič ne bo spremenilo, potem upam, da bo Evropska komisija naredila hitre korake za to, da se ne bomo pogovarjali samo na diplomatski ravni. Hvala lepa. Gospa Malstrom, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala lepa vsem. Gre za izjemno pomembno vprašanje in hvala lepa za vaš močen angažma. Strinjamo se z vašimi cilji in prizadevali si bomo, v čim večji miri, da bi videli, kaj se bo zgodilo, kaj lahko dosežemo v sodelovanju z bangladeško vlado. Seveda želimo si dostojnih pogojev dela. Ta pakt je nekaj edinstvenega, kot ste mnogi dejali, ne samo, da ozavešča, pač pa vključuje družbe, vlade, nevladne organizacije in vidimo nekatere izboljšave. To ni dovolj, ampak nekaj je. Evropska podjetja, ki niso bila vključena, so se začela vključevati in sedaj izkazujejo tudi um, družbeno odgovornost, izboljšujejo pravice za delavce in zagotavljajo, da to, kar proizvajajo in prodajajo, je trajnostno. Torej, izboljšave so se zgodile, ampak to je daleč od tega, da bi bilo dovolj. Bangladeška vlada mora narediti veliko, veliko več. Res je, da smo dobili nekaj pozitivnih signalov, vendar ne dovolj. Jutri bomo imeli sestanek, bodimo pošteni, prisluhnimo bangladeškim partnerjem, kaj načrtujejo. Če imajo strategijo, za katero smo prosili, potem se lahko v prijateljskem duhu in odkrito pogovarjamo z njimi. Prej smo že povedali, da so ukrepi, ki jih lahko sprejmemo, če bomo videli, da napredka ni ali če se bodo stvari poslabševale. Te ukrepe lahko sprememo naknadno, ne moremo pa z njimi žugati že zdaj, pred sestankom. Sestanek bo jutri, videli bomo, katere možnosti nam bodo na voljo. Izjemno jasno smo povedali, da štiri priporočila ILA in sicer, da morajo dopolniti zakon o delavskih pravicah, drugič, da morajo zagotoviti, da bo zakonodaja omogočala svobodo združevanja, tretjič, da bodo preiskali vse akte, vsa dejanja preprečevanja sindikalnega združevanja in da se bo omogočilo delovanje sindikatom in da se jih ne bo onemogočali, razen če to ne bo eh, v neskladju zakonodajo. To so štiri priporočila, štiri zahteve. Zdaj pa dolžna skrbnost, podobno kot pri konfliktnih mineralih. Situacija je zelo zapletena. Sodelujemo ne samo z ILOM, pač pa tudi z OECD-jem, da bi pripravili neke smirnice dolžne skrbnosti in želimo, da bi se to zdaj začelo uresničevati in da se bo to obneslo tudi v praksi. Res je, da so dobavne verige včasih zelo zapletene, da je veliko akterjev. Izjemno zapleteno bo zato tu karkoli spremeniti. Imamo že zakonodajo o družbeni odgovornosti podjetij, o odgovornem poslovnem vedenju, imamo direktivo o finančnem razkritju za nekatere velike evropske družbe in to velja tudi za državni sektor sodelujemo z ILOM in drugimi partnerji v regiji in ugotavljamo, kaj bi bilo možno narediti za to, da bi podprli spremembe, da bi jih usposobili, spodbudili in organizirali sestanke, da bi različne akterje v regiji eh, medsebojno povezali. To velja na tehnični, pa tudi na politični ravni. Nekatere rezultate smo že dosegli, nadaljevali bomo in eh, veselim se dela skupaj z vami, tako da bomo skupaj lahko ugotovili, kako lahko skupaj izvajamo pritiski, zagotovimo, da pride do izboljšav za delavce in tudi za organizacije delavcev ter v končni fazi ljudi. V glavnem so to mlade ženske in dekleta na tem območju. In eh, oni nas potrebujejo, potrebujejo našo prisotnost, zato bomo nadaljevali ta naš boj za nje. Hvala lepa za vaš angažmaj in prepričana sem, da se bomo na to vprašanje še vrnili in to v bližnji prihodnosti. Hvala lepa, gospa Malstrom, da ste bili z nami za to razpravo. S tem zaključujem to razpravo. Glasovanje o resoluciji pa bo potekalo junija.